Uh, yeah, colleagues, uh... Dragi kolegi, začnimo z šesto točko in sicer so to cestne pristojbine za uporabo določene infrastrukture za težka tovorna vozila v zvezi z nekaterimi določbami o obdavčitvi vozil. Poročevalec je Markus Ferber. Gre pa za pregled predlogu sprememb. To je mnenje. Na poročilo odbora za promet eh, besedo dobi poročevalec. Hvala lepa, gospod predsedojoči, drage kolegice in kolegi. Poskušal bom biti kratek, tako da bomo lahko takoj glasovali. Predlog komisije o eurovinjeti je sestavljen iz dveh delov. Gre za uvedbo eurovinjete in pa eh, za postopno zmanjšanje eh, ločenih pristojbin za težka tovorna vozila. Torej, oziroma na nižje stopne obdočitev eh, tovornih vozil. Torej, odločili smo se, da se ne bomo odzvali na predlog zvezi z Eurovinjeto, kajti to ni v pristojnosti odbora Ekon. 24 eh, let pa sem že nadomestni član v odboru za promet, tako da bi lahko pripravil tudi mnenje na to temo, vendar pa mislim, da bi bilo smiselno, da se osredotočimo na ključno pristojnost odbora Eko, namreč na obdavčevanje in zaradi tega sem se v svojem osnutku osredotočil na to točko in predlagal, da zmanjšanje nižjih stopen obdočitve za težka tovorna vozila eh, ne podprem, gre za eh, postop. No, uvedbo v petih korakih, to je zelo zapleten sistem, ki le na prvi pogled izgleda enostaven. Jaz želim eh, določiti le, da bi morala najnižja stopna znašati nič odstotkov pet let po uvedbi. Vloženih je bilo veliko predlogov sprememb, za, katera, za katere se zahvaljujem. Eh, ne osredotočajo se zgolj na davčni vidik, ampak na celo vrsto eh, drugih elementov ki spadajo v odbor za promet in ne eh, v pristojnost eh, odbora Ekon in zaradi tega sem se odločil, da te pre, teh predlogov sprememb ne upoštevam v kompromisih, kajti gre za res za pristojnosti odbora Tran in eh, ne bodo nas jemali resno, če se umešavamo v to. Predlagal sem kompromis ki vključuje idejo, da bi se odrekli tem petim postop, postopnim korakom poleg tega pa smo predlagali eh, tudi eh, uravnotežen kompromis, eh, kar eh, zadeva uvedbo cestnih pristojbin glede na prevoženo eh, razdaljo. In veselilo bi me, če bi eh, imel tudi podporo kolegic in kolegov pri tem kompromisu. Hvala lepa. Uh... Najlepša hvala. Pervonš Perez. Euh, merci. S'il y a eu un compromis, c'est. Hvala lepa. Če je predlagan kompromis, potem so potrebni pogovori z eh, drugimi eh, in sicer tudi z mano. Glavni problem pri tem kompromisu je, oziroma glavni problem pri tem besedilu je, da Evropska komisija eh, predlaga postopno eh, zmanjševanje v petih korakih, vendar pa je situacija v različnih državah članicah različna, kajti določene države že zaračunavajo cestnine, druge ne in eh, tretja kategorija držav uvaja trenutno cestnine. Zaradi tega potrebujemo določeno prožnost, ki bi omogočala državam članicam, Eh, da eh, same organizirajo postopno uvajanje ali pa postopno ukinjanje obdavčevanja težkih tovornih vozil. Vendar pa smo dodali dva zelo pomembna elementa in sicer gre za alternativni sistem, o katerem se razpravlja v odboru za promet eh, in sicer gre za uvedbo leta 2024 gre za to, da naj bi ritem obdavčevanja prilagodili temu alternativnemu sistemu, tako da ne bi prišlo do izgube prihodka za države članice. Hvala lepa. In naša skupina bo glasovala za predlog spremembe 22, predlagala ga je Molisko Tkato, to je zelo dober predlog spremembe. In uh, sicer uh, gre tukaj bolj za proračunski vidik, uh, vendar pa uh, se ta veže na uh, dizelska vozila. Želi kdo spregovoriti v imenu skupine EKR? Gospod Tremosa. Hvala lepa. Čisto na kratko, ker moramo glasovati podpiramo splošno idejo, da bi prešli z letnih pristojbin eh, na eh, pristop, ki bi temeljil na cestninah. Mislim, da bi bil ta učinkovitejši eh, in tudi energetsko učinkovitejši, vendar pa se ne, skrivam, ne strinjamo z kompromisom, kajti ne vemo, kdo bo v tem primeru plačal izgube, ki bodo nastale pri uvajanju tega novega sistema. Hvala lepa. Molly Scott Cato. Molly Scott Cato. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Mislim, da je naše stališče zelo dobro znano, vendar pa ga bom nakratko uh, eh, orisala. Eh, ne strinjamo se s stališčem komisije uh, in tudi ne s tem poročilom. Eh, zaradi tega, ker eh, sledi predlogu komisije. Eh, mislim, da bi morale obdočitve težkih tovornih vozil ostati in sicer sporedno z cestninami in pa uporabninami, kajti Eh, cestnina, ki bi temeljila na prevoženi razdalji, eh, bi eh, sicer lažje omogočila dosego nekaterih ciljev predlaganih v predlogu komisije, vendar pa ta predlog ni v skladu z okoljskimi in socialnimi vidiki. Tukaj so tudi vplivi na podnebje, potem je tukaj uporaba uh, vozil podjetja v osebne namene in tako naprej. Torej, ne strinjamo se z zmanjšanjo stopno obdavčevanja in z znižanjem na nič odstotkov po petih letih, kar predlaga poročevalec. Paloma Lopez Bermejo. No Nimam mnenja. ENF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 Dobro, da se načeloma strinjamo, če tudi obstajajo določena razhajanja v mnenju, ampak eh, upam, da bomo lahko sprejeli to stališče, tako da bo lahko tudi odbor za promet napredoval v svojih posvetih. Um, lahko bi govorili o prometni politiki, o vinjetah, eh, kajti tudi jaz prihajam iz države, ki naj bi to vinjeto uvedla. Imamo tudi evropsko eh, resolucijo, da bi imeli evropsko vinjeto, to je sedaj predlog komisije, jaz pa še zmeraj predlagam, da se osredotočimo na teme povezane z obdavčevanjem, kajti to je naše pristojnosti. Najlepša hvala. Hvala lepa. E, imel sem razpravo o določenih manjkajočih predlogih sprememb, zaradi tega sem eh, bil e, nekoliko zmeden. Sedaj pa prehajamo k glasovanju. Samo minuto mi dajte. Thank you.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 Uh, Glede na to, da preverjamo uh, pravno vprašanje o prvem poročilu, bomo uh, začeli z glasovanjem o drugih predlogih uh, in počakali uh, na uh, stališče, pravno stališče. Najprej preizkusimo, ali naprave delujejo. Glasujemo. Nekaj kolegov še ni glasovalo. Še en kolega mora glasovati. Dobro, konec glasovanja. Sedaj pa pričenjamo, poslušajte me. Pričenjamo z poročilom gospoda Viegasa. Gre za predlog sveta v zvezi z sporazumom med Evropsko unijo in kraljevino Norveško o upravnem sodelovanju v boju proti goljofijam. To je poimensko glasovanje in glasujemo. En član skupine ELS preveč glasuje. Dobro. To smo uredili. Konec glasovanja. 49 za, 1 proti, 1 vzdržan, glas sprejeto, čestitke poročevalcu. Sedaj pa prehajamo k Molly Scott Cato in poročilo o vzdržnih financah. Kompromis A, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 74 za, proti, vzdržani. Bomo preverili 74. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 75 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 76 za, proti. Bomo preverili elektronsko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno 78 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis B z ustnim predlogom spremembe. Kdo je za? Proti. Bomo preverili elektronsko glasovanje. Glasujemo. prosim, bodite hitri, čakamo na vas. Dobro. Moramo nadaljevati. Konec glasovanja zavrnjeno. Sedaj pa glasujemo o kompromisu brez ustnega predloga spremembe za proti vzdržani sprejeto 92 za proti, vzdržani, sprejeto. Mislim, da z večino, ampak če želite preveriti, bomo to storili. Konec glasovanja. Sprejeto. 93 za, proti, vzdržani bomo preverili. Mislim, da je to zavrnjeno, ampak nisem povsem prepričan. Konec glasovanja. Zavrnjeno z enim glasom večine 94 za, proti bomo preverili. Glasujemo. konec glasovanja. A ne, ne, ne, vsi ste bili za, se upravičujem, sprejeto moja napaka. Zato sem rekel, da je rezultat jasen. Ne, zaupaš mi, moral biti bolj zaupati, prav imaš. Kompromis C za, proti vzdržani, sprejeta. Predlog spremembe 106 za, proti vzdržani, zavrnjeno kompromis D za, proti vzdržanje sprejeto. Predlog spremembe 118 za, proti vzdržanje sprejeto. Kompromis E z ustnim predlogom spremembe za, proti vzdržanje. Mislim, da je ustni predlog spremembe zavrnjen, torej bomo glasovali v kompromisu E. Želite preveriti? Lahko tudi preverimo. Glasujemo o ustnem predlogu spremembe. Konec glasovanja. Zavrnjeno. In sedaj glasujemo o kompromisu E brez ustnega predloga spremembe za proti vzdržani sprejeto. Kompromis F za proti vzdržani sprejeto. Kompromis G za proti vzdržani sprejeto. Kompromis H za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 174 za ustnim predlogom spremembe za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 175, 175 za proti vzdržani sprejeto, kompromisni predlog I za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 192 za proti vzdržani sprejeto, 195 za proti vzdržani sprejeto. Kompromis je za proti vzdržani sprejeto, 204 za, 204 za proti bomo preverili elektronsko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 205 za proti vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog K za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 209 v dveh delih. Prvi del za proti vzdržani sprejeto, drugi del za proti vzdržani bomo preverili. Elektronsko glasovanje glasujemo. konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 211 za proti. Zavrnjeno mislim, želite preveriti, bomo preverili. Konec glasovanja oziroma glasujemo. Se upravičujem, pravi predsedujoči. da nota konec glasovanja sprejeta z dvema glasovama večine 213 za proti zdržani zavrnjeno želite preveriti kompromis L za proti vzdržani. Sprejeto kompromis M za proti vzdržani. Sprejeto 227 za proti vzdržani. Zavrnjeno 228 za proti vzdržani. Sprejeto kompromis N z ustnim predlogom spremembe. Ja, je vse v redu? ja, z ustnim predlogom spremembe, torej za, proti, bomo preverili elektronsko glasovanje. Konec glasovanja, zavrnjeno. Torej bomo glasovali o prvatne kompromise za HLS, za HLS proti vzdržani sprejeto predlog spremembe 241 v treh delih, ne, v štirih delih. Prvi del za proti vzdržani sprejeto, drugi del za proti bomo preverili, glasujemo. konec glasovanja. Zavrnjeno. Tretji del, ki je pravzaprav del 2.2. Ne, ker smo zavrnili drugi del, so vsi drugi deli brezpredmetni. Torej 242 za proti vzdržani. Sprejeto 243 za proti vzdržani. Mislim, da je sprejet, ampak bomo preverili elektronsko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Torej, s temi 244 brezpredmeten smo pri kompromisu O z ustnim predlogom spremembe. O, torej, kaj sem pa rekel A, to je moja izgovorjava. Zmotil sem se. O z usnim predlogom spremembe za, proti, preverimo elektronsko glasovanje. En član ILS e preveč glasuje. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Torej kompromis O, brez usnega predloga spremembe za proti vzdržani sprejeto kompromis P, za proti vzdržani sprejeto, predlog spremembe 264 za proti bomo preverili elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. Sprejeto. 265 za proti zdržani sprejeto, 266 za proti Bomo preverili, mislim, da je bil zavrnjen, ampak kombinacija je nekoliko čudna. Konec glasovanja. Zavrnjeno 267 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis Q za proti vzdržanje sprejeto, predlog spremembe 278 za proti vzdržanje sprejeto, 279 za proti bomo preverali 279 elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. Sprejeto. 280 za, proti. Bomo preverili 280 elektronsko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja sprejeto kompromis SR za proti vzdržani sprejeto, 291 sprejeto, 292 za proti vzdržani sprejeto, 293 za proti vzdržani zavrnjeno, 294 za proti bomo preverili, 294 elektronsko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno 295 za, proti zdržani. Zavrnjeno 297 za, proti zdržani. Zavrnjeno. Želite preveriti elektronsko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. To je bil 297. Ves... Ne. 297. Moris kot ja. Kaj pa 296? Rekel sem 97. Želite ponoviti 297? Dobro, glasujemo. Nesporazum je bil to. Konec glasovanja. Ja, ampak rezultat se ni spremenil, zavrnjeno na vsak način. 298 za, proti vzdržani sprejeto, 299 za, proti vzdržani zavrnjeno. 300 za, proti vzdržani bomo preverili elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis S za proti vzdržanje sprejeto. Predlog spremembe 311 za proti vzdržanje sprejeto. 312 za proti vzdržanje sprejeto. 314 za proti vzdržanje sprejeto. 315 za proti vzdržanje zavrnjeno izvorno besedilo, eh, odstavek 20 za proti zdržani sprejeto, izvorno besedilo, uvodna izjava 1 za proti zdržani sprejeto, predlog spremembe 1 za proti zdržani sprejeto, izvorno besedilo za proti vzdržani sprejeto, izvorno besedilo uvodna izjava 3 za proti vzdržani sprejeto, predlog spremembe 2 za proti vzdržani sprejeto, predlog spremembe 3 za proti vzdržani sprejeto, 4 za proti vzdržani sprejeto vzdržani, zavrnjeno. Želite preveriti elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. Zavrnjeno izvorno besedilo, vodna zjava 4 za, proti vzdržani sprejeto, predlog spremembe 5 za, proti vzdržani. Mislim, da je zavrnjeno, želite preveriti, preverimo elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Izvorno besedilo, uvodna izjava 5 za, proti, vzdržani, sprejeto. Razum, če želite preveriti. Želite preveriti, dobro. Elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. Sprejeto. Uvodna izjava šestca proti vzdržanje sprejeto. Uvodna izjava sedem za proti vzdržanje sprejeto. Predlog spremembe šest za proti vzdržanje sprejeto. Uvodna izjava osem za proti vzdržanje sprejeto. Uvodna izjava devet za proti vzdržanje. Aldeza? Sprejeto. Predlog spremembe sedem za proti vzdržanje sprejeto proti zdržani sprejeto. Bomo preverili elektronsko glasovanje. Konec glasovanja sprejeto. Uvodne izjave 10, izvorno besedilo za proti vzdržani sprejeto, predlog spremembe 8 za proti vzdržani sprejeto, uvodna izjava 11 za proti proti vzdržani. Sprejeto, predlog spremembe 9 za proti vzdržani sprejeto, predlog spremembe 10 za proti vzdržani sprejeto, uvodna izjava 12 za proti vzdržani sprejeto, uvodna izjava 13 za proti vzdržani sprejeto, 14 za proti vzdržani sprejeto, uvodna izjava 15 za proti vzdržani sprejeto, predlog spremembe 11 za proti vzdržani sprejeto, Uvodna izjava 16 za proti vzdržani sprejeta, uvodna izjava 17 za proti vzdržani sprejeta, uvodna izjava 18 za proti vzdržani sprejeta, uvodna izjava 19 za proti vzdržani sprejeta, predlog spremembe 12 za proti. Bomo preverili elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. Sprejeta. Predlog spremembe 14 za proti vzdržani sprejeto. Uvodna izjava 20 za proti ne vidim skupin, torej elektronsko glasovanje. Veliko uvodnih izjav je danes. Konec glasovanja. Sprejeto. Uvodna izjava 21 za proti proti vzdržani sprejeto, predlog spremembe 15 za proti vzdržani sprejeto, uvodne izjave 22 za proti vzdržani sprejeto, uvodne izjave 23 za proti vzdržani sprejeto, 24 za proti vzdržani sprejeto, predlog spremembe 16 za proti vzdržani sprejeto. Uvodna izjava 26 za proti vzdržani sprejeto, 27 za proti vzdržani sprejeto, 28 za proti vzdržani sprejeto, predlog spremembe 21 za proti vzdržani sprejeto, 17 za proti vzdržani ne, je nerespredmeten, se upravičujem. Torej prehajam k predlogu spremembe 18, 40 in 20, to so identični predloge spremembe za proti vzdržani sprejeto, Uvodna izjava 29 za proti vzdržanje sprejeto. Predlog spremembe 19 za proti bomo preverili elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. Sprejeto. Uvodna izjava 31 za proti. Bomo preverili, ker ne vidim vaših rok. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Sprejeto. 22 za proti vzdržani. Zavrnjeno. Predlog spremembe 23 za proti vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 25 za proti. Bomo preverili. Konec glasovanja sprejeto. 26 je identičen, 27 sprejet, 27 za, ne, 27 jaz imam drugačen volilni seznam. Torej 27 za, proti vzdržanje sprejeto, 28 za, proti vzdržanje sprejeto, 29 za, za proti vzdržani sprejeto, 30 za proti vzdržani zavrnjeno, 31 za proti vzdržani zavrnjeno, 32 za proti vzdržani sprejeto, 33 za proti vzdržani sprejeto, 34 za proti vzdržani zavrnjeno, 35 za proti vzdržani zavrnjeno, 36 za proti vzdržani zavrnjeno zavrnjeno. Uvodna izjava 33 za proti vzdržani sprejeto, 34 za proti vzdržani sprejeto, predlog spremembe 37 za proti vzdržani sprejeto, 38 za proti vzdržani sprejeto, 39 za proti vzdržani sprejeto, kompromis T za proti vzdržani sprejeto, predlog spremembe 53 za proti bomo preverili. 53 elektronsko glasovanje. Konec glasovanja zavrnjeno. 56 za, proti, preverimo 56. Konec glasovanja sprejeto. 58 za, proti, preverimo 56 bomo preverili še 58 elektronsko glasovanje. Konec glasovanja sprejeto. Sedaj bomo glasovali o celotnem besedilu, vključno s predlogi spremem, poimensko glasovanje, glasujemo. Vote is closed. Konec glasovanja. 42 za, 9 proti, 3 vzdržani čestitke poročevalcu oziroma poročilo. Sedaj pa glasujemo o osnutku mnenja Margosa Febrija o cestnih pristavina za upravo določene infrastrukture za težka tovorna vozila. A za proti vzdržani sprejeto, amadma 24 za proti vzdržani zavrneno. Predlog spremenje. 7, kdo za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe številka 8, kdo za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 10, kdo za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 9, kdo za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 11, kdo za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 12, kdo za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog sem bil 13 do za, proti vzdržani zavrneno. Predlog sem bil 14 do za, proti vzdržani zavrneno. Predlog sem bil 15 do za, proti vzdržani zavrneno. Predlog sem bil 16 do za, proti vzdržani zavrneno. Predlog sem bil 17 do za, proti vzdržani zavrneno. Predlog sem bil 21 do za, proti vzdržani zavrneno. Predlog sem bil 22 do za, proti. Preverili bomo. Predlog sem bil številka 22. Glasujemo. Is... Konec glasovanja. Zavrneno. Za dva glasova. 23 do za proti vzdržani zavrneno. Sedaj pa glasujemo o dopolnjenem predlogu komisije poimensko. Izvolite, glasujemo. Vote, vote is closed konec glasovanja. 36 glasov za, 15 proti, 3 so se vzdržali. Mnenje je sprejeto. Čestitam pripravljalcu mnenja. Sedaj pa še še eno glasovanje imamo, dve minuti odmora, posvetovati se moram s pravno službo o predlog za dve minuti, takoj prem nazaj. Well in in our schedule, so we... Dovolj časa imamo. Sedaj bomo glasovali o poročilu Balc-Beres o določitvi sedeža Evropskega bančnega organa. Ste pripravljeni. Predlog sem številka 4. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Uvodne navedbe predzemlje AFKO 3, AFKO 4 v enem sklopu, kdo za proti vzdržani sprejeto, predzemlje 19, kdo za proti vzdržani zavrneno, budžet 1, kdo za proti vzdržani sprejeto, predzemlje številka 1, sopročevalcev, kdo je za proti vzdržani sprejeto, deveti odpade. Baže 2, kde za proti zdržani sprijeto, baže 4, kde za proti zdržani zavrneno, baže 5, kde za proti zdržani sprijeto, predlog je številka 2, kde za proti zdržani sprijeto, predlog je 3, kde za proti zdržani sprijeto, kompromis A, kde za proti zdržani sprijeto, kompromis B, kde za proti zdržani sprijeto. Glasujemo o predlogu komisije s predlogi sprememb. Izvolite, glasujemo. Poimensko, seveda. Kot vedno v teh primerih, konec glasovanja. 53 glasov za enen proti, nihče se ni zdržal, Sedaj pa glasujemo o zakonodajni resoluciji. Odstavek 2, prvotnega besedila za proti vzdržani sprejeto, predvsem številka 8, da za proti vzdržani zavrnjeno. Prvotno besedilo, odstavek 3, kdo za proti vzdržani sprejeto, odstavek 4, kdo za proti vzdržani sprejeto, predvsem številka 9, je brezpredmeten. Predno je še kar deseda za proti vzdržani zavrneno. Prvotno besedilo pade. Torej, eh, prvotno besedilo odstavka 60 za proti vzdržani sprejeto. Aha, moramo glasovati še o prejšnjem uredu. Prvotno besedilo odstavka številka 5 je za, proti, zdržani, sprijeto. Odstavek 6 je za, proti, zdržani, sprijeto. Predlog sem, da je številka 12 je za, proti, zdržani, zavrnjeno. Predlog sem, da je 13 je za, proti, zdržani, zavrnjeno. Predlog sem, da je 14 je za, proti, zdržani, zavrnjeno. Predlog sem, da je 15 je za, proti, zdržani, zavrnjeno. Predlog sem, da je 16 je za, proti, zdržani, zavrnjeno. ne glasujemo v prvotnem besedilu, glasujemo vseeno, na uredu. Odstave številka 7 prvotno besedilo za proti vzdržani sprejeto. Avko enak do za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 17 in 18 sta brez predmetne, torej 18 za proti vzdržani zavrnjeno. Prvotno besedilo, kdo za proti vzdržani sprejeto, prelazni pet do za proti vzdržani sprejeto, prelazni šest do za proti vzdržani sprejeto. S tem je sprejeta zakonodajna resolucija s predlogi. Spremem se, pa glasujemo o sklepu o medinstitucionalnih pogajanjih po imensko. Glasujemo. Hvala. Konec glasovanja. 52 glasov za, 1 proti, 1 se je vzdržal. S tem je sklep sprejet. Čestitam poročevalcema. S tem smo zaključili. Vrnemo se ob. Um treh, pa treh. Ja, ah, because it is not in the agenda. Okay, sorry. Torej, ob pol treh imamo javno predstavitev. kateri uri imamo delovno skupino? Oh, Ob enih pa se vidimo v delovni skupini o bančni uniji. Najlepša hvala. S tem je seja zaključena.